z sprejeta. Po 156. členu je predsedstvo, torej predsedstvo predsednikov odborov reklo, da ne nasprotuje temu, da se odbor za okolje ne bo ukvarjal z določeno temo in če temu nekdo, nihče ne nasprotuje, to priporočilo ne bo obravnavano. Če pa kdo temu nasprotuje, bo